Bonjour, nous allons commencer notre réunion. Dobar dan, začeli bi se stankom. In začeli bomo s tem, da sprememo dnevni red zaradi Ukrajine eh, in dogodkov je bilo treba spremeniti eh, naš dnevni red. Prva točka naj bi bila zelo pomembna. To je pravzaprav skupna priprava vrha Evropska unija Afrika z Afetom. Sekretarjat je že danes dopovdan sporočil, da se spreminja prva točka na dnevnem redu in tudi dvorana eh, Afet in tudi vsi tukaj eh, eh, spričo nujnosti situacije v Ukrajini in zlasti eh, Krima organizirajo pač sestanek v zvezi s tem vprašanjem. In zaradi tega tudi predlagam, da ob 16. uri govorimo o pripravah na Evropski vrh eh, oziroma vrh eh, Afrika EU. To ne bo pač skupni sestanek, kljub samo pa upamo, da bo gospod Galer, ki predseduje Eh, panafriškemu eh, parlamentu, eh, da bo prišel in da bomo lahko slišali njegovo strokovne mnenje. Ali ima kdo kaj proti spremembam dnevnega reda in dnevnemu redu v celoti, torej je sedaj sprejet dnevni red s temi spremembami. Prejeli ste tudi zapisnik z našega sestanka 20 dvajseti enaindvajseti januarja če imate kakšne pripombe v zvezi s tem prosim da to sporočite pred koncem eh, našega današnjega sestanka če ne boste imeli nobenih pripomb bo zapisnik sprejet eh, takšen kot je v svojem dosjeju ste prejeli tudi priporočila in odločitve sestanka koordinatorjev 11. februarja 2014. Če imate kakšne pripombe v zvezi s rezultati tega sestanka, prosim, da to sporočite sekretarijatu pred koncem našega današnjega sestanka. Če ne boste imeli nobenih pripomb, eh, velja, da je pač vse sprejeto v obstoječi obliki. Imam potem eh, eh, še eno sporočilo. Veste, da sem bila glavna opazovalka za volitve v Nepalu sredini februarja sem se vrnila, zato da bi tudi pripravila dokončno poročilo z našimi priporočili. E, ta priporočila e, v zvezi s tem lahko povemo naslednje. E, vse, kar zadeva spodbujanje občutljivih eh, skupin, ranljivih skupin. Vse to ni bilo eh, spoštovano in eh, mi seveda želimo, da bi se to spoštovalo in tudi volivni sistem pušča političnim strankam, da določijo kandidate, eh, v proporcionalnem smislu potem, ko so pač volitve že bile, torej mi predlagamo, da bi to tudi črtali. Sicer pa se je misija dobro končala, Nepal ima sedaj vlado, potrebovali so tri mesece za sestavo eh, vlade in domnevamo eh, tudi, da bodo pač v teku tega leta sprejeli ustavo. Ali ima komisija kakšna sporočila? Ne. E, tudi nismo prejeli nobenih vprašanj za komisijo za ta današnji sestanek, torej lahko preidemo na točko 7. A tu se je tudi spremenilo? Se pravi, točki 7 in 8 sta spremenjeni. Sedaj bomo prešli na točko 7 tega dnevnega reda. Veseli smo, da lahko tu sprememo gospoda eh, Helija iz ECDPM-a. E eh, tu bo pravzaprav predstavil študijo, ki jo je naročil parlament eh, v zvezi z izvajanjem skupne strategije Afrika-Evropa eh, in eh, ta, ob koncu tega meseca bo tudi medparlamentarni vrh EU e Afrika, kjer bo pravzaprav sodelovalo tudi več članov našega odbora in zaradi tega moramo tudi natančno uh, analizirati eh, v prihodnje, kakšen naj bi bil pravzaprav prispevek panafriškega programa. Eh, to je pač eh, tudi eden izmed dokumentov za načrtovanje. In sedaj, gospod Teli, vam dajem besedo za deset minut. Hvala lepa. Začel bi z nekaj besed v francoščini, potem bom pa prešil, prešel v angliščino torej tudi mi seveda eh, eh, zelo cenimo tudi večjezičnost in vprašanje prevajanja je seveda tudi zelo pomembno eh, za eh, ta del zemlje. Torej, mi bomo sedaj predstavili študijo, ki ste jo vi naročili. Sedaj bi tudi prešel na angliščino. ECDPM eh, e je neodvisna eh, ustanova, raziskovalni center, ki dela kot posrednik eh, med eh, Afriko in evropskimi deležniki. Eh, tu gre za Evropski centr za upravljanje razvojne politike, tudi la 15 ljudi. In mi delamo na številnih področjih, obravnavamo številne teme, kot naprimer varnost prehrane, diplomacija, politična analiza, Eh, infrastrukture in podobno. Eh, poročilo, ki ste ga naročili, ima naslov ponovna vzpostavitev eh, zaves in zaupanja. To je tudi ključno sporočilo naše študije o strategiji in o tudi bodočem vrhu. Prezentacija se strukturira takole, predvidenih je eh, devet točk. Najprej bom povedal nekaj o kontekstu eh, afriško-evropskih odnosov, kaj se je spremenilo, potem pa nekaj o implementaciji sami, kaj smo se naučili in kaj bi morali pravzaprav eh, črtati, kaj bi morali spremeniti na podlagi teh sedmih let. Eh, potem pa moramo tudi pogledati, katera implementacija pa deluje. Eh, potem bomo tudi govorili tudi o institucionalni strukturi. Eh, govoril bom tudi o paradoksih in dilemah v afriško-evropskih odnosih, kakšni kompromisi so potrebni, kakšni so izzivi. Govoril bom tudi o evropskem financiranju nekoliko bom predstavil tudi situacijo o tem, kje smo en mesec pred eh, afriško-evropskim vrhom. Razmislimo tudi o dolgoročnejših odnosih, eh, potem kaj se je spremenilo eh, v odnosih, kaj se je spremenilo v odnosih, nekoliko optimistično bi stvari predstavili, afriški bum, uspon, predstavili bi pa tudi največje izzive, ki še vedno ostajajo, vključujočo rast, nestabilnost, demografski razvoj, vlogo mladih in podobno. Na evropski strani pa so se tudi stvari spreminjale spremenila se je eh, situacija zaradi krize, pa tudi politične krize. Kriza v Ukrajini zelo dobro kaže, da eh, nismo priča nestabilnosti samo v Afriki in da nismo samo tam priča grožnjam. Evropska celina eh, morda ni več tako samozavis, resna in nekateri afriški deležniki menijo, da je pravzaprav eh, Evropa sedaj eh, začela hoditi po bolj negativni poti in potem pa moramo seveda pogledati, kakšne kakšna bi naj bila pot naprej, kakšne so mentalitete, kakšni so pristopi. Eh, vse to je zelo pomembno torej za prihodnost in tudi za vrh naslednji mesec. Kaj smo se torej naučili iz implementacije eh, te skupne strategije za Afriko in EU? Eh, torej, pomembno je torej partnerstvo in mi si bomo ogledali, kaj se lahko naučimo iz tega partnerstva. Pomembno je seveda tudi vedeti, da imamo osem partnerstva iz eh, eh, te skupne strategije in vse to je nastajalo v teku dolgega, raznolikega eh, dialoga in tu imamo tudi različne modalitete pri izvajanju. Ko deležniki tematskih partnerstev sledijo zanimivim partnerstvom, pristopom je tudi izvajanje učinkovito in tudi okvir te skupne strategije je primeren za sodelovanje med Afriko in Evropsko unijo. E, če pa ni pripravljenosti za napredek, potem tudi ni e, dialoga. E, to vidimo pravzaprav eh, na vseh področjih, pa naj gre za sporozum o ekonomskem partnerstvu, za mednarodno kazansko sodišče, za večja varnostna vprašanja in podobno. Torej, rekel se, da potrebujemo do eh, eh, miselno izvajanje, ki je tudi fleksibilno. Če si ogledamo partnerstvo eh, na področju miru in varnostne infrastrukture, tu eh, imamo pač določene eh, eh, zmožnosti za financiranje že odprej in na ta način je bil tudi bil možen širši razvoj. Na področju trgovine in regionalne integracije vidimo pravzaprav eh, po eni strani pomankanje eh, ustreznih povezav med eh, eh, sporazumi o ekonomskem partnerstvu in skupno strategijo in eh, njenim okvirom vendar smo pa hkrati videli, da se tematski eh, generalni eh, direktorati Evropske komisije močneje angažirajo. Na področju eh, demokratičnega upravljanja in človekovih pravic je bil dialog zelo naporen, vendar smo kljub vsemu našli inovativne rešitve na področju medkulturnega sodelovanja in človekovih pravic, naprimer preprečevanje z eh, trgovine s kulturnimi dobrinami, eh, pomislimo na Kazablanko in podobno. Na področju znanosti, informacijske družbe in eh, vesolja, tu vidimo naprimer in prostora, tu vidimo pravzaprav, da se intenzivira sodelovanje na področju raziskav. Torej, kaj lahko naredimo na področju institucionalnega sodelovanja? Dejstvo je, da je eh, institucionalna struktura težavna, vendar tu lahko pravzaprav delujemo samo posvetovalno. Dejstvo je, da na podlagi tega diagrama lahko vidite, kako kompleksno je to partnerstvo. Tudi tajlov morda ne vidite, vendar pravzaprav vidite, koliko je okvirčko in to pove dosti dejstvo je da en model za vse ni primeren za eh, to skupno strategijo afrika evropska unija dejstvo je da obstaja tudi neka zmeda eh, glede ravni izvajanja in tudi ni ustrezne subsidiarnosti in mi dostikrat niti ne vemo o kateri ravni izvajanja govorimo ali gre za celo celino za regionalno za nacionalno ali vse skupaj in potem še tretji zaključek te študije je naslednji ta struktura nima eh, pravih povezav z eh, tistimi telesi, ki dejansko odločajo. To velja pravzaprav za Afriko in Evropsko unijo. Eh, na področju odnosov imamo še številne pa radokse in dileme, s katerimi se moramo soočiti po vrhu. Prvi paradoks je nedorečenost pri eh, vodstvu na obeh straneh in sicer zelo težko je najti eh, kdo bodo predstavniki obeh strani, kdo bodo pogajalci. Ni bilo nobenega ministerskega sestanka od leta 2010. To pomeni, eh, da eh, ni več zagona, političnega zagona tudi. Eh, potem drugi paradoks je, da imamo pač to težavno strukturo pri izvajanju in zaradi tega tudi nastajajo napetosti med učinkovitostjo, fleksibilnostjo in obveznostjo obveznostjo da se uporabljajo dogovorjene strukture. Tretji eh, paradoks je asimetrija. Eh, po eni strani seveda govorimo o tem, da so odnosi enakopravni, vendar kljub samo obstajajo asimetrije v zmogljivostih eh, med obema stranema in zaradi tega tudi prihaja do napetosti po eni strani imamo enostransko financiranje in načrtovanje strani eu eh, e in po drugi strani pa to ni skladno z duhom skupnega eh, partnerstva, kjer imamo sofinanciranje. Potem pa imamo seveda asimetrije v financiranju in zaradi tega tudi prihaja pravzaprav do teh eh, napetosti. To pač vidimo po sedmih letih izvajanja. Oglejmo si sedaj evropsko financiranje eh, te skupne strategije Afrika EU tu eh, želim pač predstaviti, kako kompleksen je evropski mehanizem za financiranje, ko govorimo o tej skupni strategiji. Eh, treba je najprej seveda izpostaviti panafriški eh, program znotraj ovojnice finančnega instrumenta za razvojno sodelovanje in tu potem vidimo tudi, kaj se načrtuje za naslednjo fazo izvajanja. Potem pa približujemo se vrhu ključni cilj je da potrebujemo še vedno eh, ambiciozno politično vizijo in tudi ustrezne deklaracije obe eh, strani eh, se morata zavezati za sodelovanje, ki smo ga zastavili leta 2007. Treba je ponovno izpostaviti tudi, izpostaviti zaupanje. Dejstvo je, da s se pač eh, na obeh straneh zelo trudijo tudi v okviru eh, sporazumov za ekonomsko partnerstvo, mednarodno kazansko sodišče na področju človekovih eh, pravic, imamo tu različna vabila. Tu se je torej nekaj storilo, vendar kljub vsemu vidimo dve opciji za vrh. In sicer eno je nižja opcija, kjer je manj političnih ambicij in po drugi strani pa, da se mobilizira politično vodstvo, vključuj, eh, vključili bi seveda tudi parlament in s tem naj bi tudi ta skupna strategija Afrika-EU postala bolj zanimiva za politično ravn, raven. Eh, mi smo potem eh, opredelili tri pomembna področja, ki si zaslužijo pozornost. Prvo je politična raven in politične deklaracije. Treba je torej najprej eh, identificirati, kdo ima politično vodstvo, kdo je na vrhu, potem je potrebno eh, imeti skupno financiranje pobude in skupno odločanje. Eh, hkrati pa je treba uskladiti dolgoročne eh, strategije v Evropi in Afriki. Seveda je pa tudi treba določiti raven posredovanja, tu je treba upoštevati afriško subsidijarnost. Drugič, pomembna je kakovost dialoga in izvajanja, potrebno je pač povezovati hkrati obstoječe strukture odločanja med Afriko in Evropo in hkrati je treba tudi zagotoviti več um, dialoga med različnimi deležniki. E, tretja točka, ki je zelo pomembna, pa je spremljanje in nadzor. Treba je okrepiti vse te uh, mehanizme, tudi okrepiti vlogo parlamenta in drugih organov. Seveda se moramo tudi vprašati, kako naprej, kako je z eh, mentaliteto, kako je z odnosom, kje so skupni interesi. Afrika tudi postaja dežela priložnosti in to moramo tudi priznati. Mi moramo pač uh, Eh, se vprašati kako naj to novo resničnost spremenimo v nove pobude za sodelovanje kakšne naj bi bile vodilne pobude katere bi želeli izpostaviti ali evropejci vedo kje so njihovi strateški interesi v afriki in če si potem ogledamo eh, afriko ali naj jo obravnavamo kot enovito zadevo Eh, in kdo želi, da bi to storili. In kaj potem po koncu eh, kotonujskega eh, sporazuma, kaj po letu 2020? Tu moramo pač najti skupne rešitve, seveda mora pa tudi vsaka stran narediti svoje nalogo in razmisliti o bodočih formatih. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj dajem, daj, sedaj dajem besedo komisiji, če jo želi. Potem pa tudi eh, službi za zunanje delovanje, gospod Jose Kostra Pereira. Uh, madam chair, I think we could. Najlepša hvala, predsednica. Mislim, da se lahko strinjam eh, z vsem, kar je moj dobri kolega, gospod Heli, danes predstavil. Mislim, da se je dotaknil tudi glavnih eh, vprašanj trenutne skupne strategije EU-Afrika. Gre za vprašanja, ki se izpostavljajo na tem področju. Gre za vprašanja, ali je to primeren model za ambiciozna prizadevanja strateškega partnerstva. Naše dojemanje in naša interpretacija v naši službi je, da prizadevanja niso dovolj, zaradi tega je treba okvir prenoviti in izboljšati. Edina točka, glede katere pa nisem čisto pa pričan, pa je tista, v kateri je bilo govora o učinkovitosti skupnih strokovnih skupin kjer eh, ste dejali, da ste si prizadevali za učinkovitost. Mislim, da je dejansko prišlo za, do uspeha, vendar je bil to bolj eh, rezultat dejanske zauzetosti strani obeh eh, strani. Glede vprašanja modela, ki naj ga uporabimo, pa mislim, da je ta model prinesel dokajšen rezultat. Menim torej, da moramo to formulo pogledati nekoliko drugače. Treba si je zamisliti model, ki ne bo upošteval le ambicij, temveč tudi druge dejavnosti, naprimer eh, zmožnost doseganja rezultatov, potem upoštevanje trenutnih danosti. Možno je torej, da se moramo česa naučiti iz trenutnih realnih danosti in to prav sedaj nameravamo storiti, vse to načrtujemo v tem poletju. Želimo torej zagotoviti dialog z našimi afriškimi partnerji, ki so med drugim tudi zelo kritični glede obstoječega okvira. Kako naprej? Strinjamo se, da se torej ne strinjamo glede diagnoze in to lahko pomeni tudi, da bo zdravilo drugačno. Jasno pa je, da ne moremo nadaljevati tako kot do sedaj in že ta ugotovitev sama po sebi je dobro izhodišče. Izpostavljeni so bili tudi izzivi in uh, vprašanja, ki so pred nami, tudi nekateri paradoksi. Nekaterih ne bomo mogli razrešiti niti na vrhu ali pa v prihodnih mesecih ali letih. Ta vprašanja potrebujejo nekoliko več časa, zahtevajo prizadevanje generacij, zato da bi lahko ukrepili sodelovanje do ravni, ki smo si je prizadevali in ki smo jo napovedali v okvirni izjavi leta 2007, tako da rezultatov še nismo dosegli. So sicer nekatere zadeve, ki so mm, dobre v teoriji, v realnosti pa ne delujejo najbolje. Vrh naj bi bil torej prvi korak pregleda okvira izvajanja politik. Tako da je dobra priložnost, da razmislimo še enkrat o naših strateških ciljih in strateških ciljih Afrike. Lahko razmislimo o tem, ali lahko cilje uskladimo na način, ki bo pozitiven za oba kontinenta. Prav tako bi rad izpostavil vidik, ki ga je izpostavil gospod Heli. Gre za vidik civilne družbe dejstvo, da je civilna družba del same strategije. Pravzaprav so ljudje v sredju teh prizadevanj. Vendar sodelovanje civilnih družb ni doseglo ravni, ki bi si je obetali ali želeli. Tako da je treba posebej razmisliti o tem, kakšna bo njihova uloga v katerem koli okviru, ki bo dogovorjen strani obeh akterjev. Moramo biti zelo previdni na področju zagotavljanja vloge civilne družbe. Potem so tu se še mehanizmi zagotavljanja spremljanja in transparentnosti, torej spremljanja rezultatov strani strokovnjakov na tehnični ravni. Vsa ta prizadevanja so dobrodošla in potrebna. Treba pa je ugotoviti, kako to zagotoviti, ne da bi ustvarili dodatne birokracije, dodatnega obremenjujočega sistema, ki bi bil sami sebi ki bi bil sam seb namen in ne bi opravljal nalog, ki bi jih pravzaprav moral. Tako da to je treba postopati previdno. Treba je izoblikovati ideje na tem področju. Seveda pozdravljamo vlogo parlamenta pri tem procesu spremljanja in upam, da bomo imeli priložnost okrepiti tudi naš dialog s parlamentom in um, da izboljšamo sodelovanje pri doseganju skupnih ciljev. Nasplošno torej menim, da je šlo za zelo zanimivo izhodišče za današnjo razpravo. Še več. Čestitam Damienu in njegovim sodelavcem za zelo dobro opravljeno delo in temeljito predstavitev. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Martinezu. Najlepša pred, hvala, predsednica. Najprej bi se rad zahvalil za predstavitev. Ta je bila zelo zanimiva. Prav tako je bila predstavitev, glede na omejen čas, ki ste ga imeli na voljo, zelo podrobna. Naše izkušnje kažejo, da Namreč eh, vsi govorci niso tako učinkoviti in temeljiti pri svojih eh, predstavitvah, kot ste bili vi danes, gospod Eli. Le nekaj pripomp imam glede bolj splošnega vidika teme, ki jo obravnavamo danes. Mislim, da se bodo nekatera izmed eh, vprašanj, ki ste jih izpostavili, odražala tudi na vrhu, ki bo potekal konec meseca. Najprej se na tem področju zastavlja vprašanje, ali je Afrika v našem interesu, ali razmišljamo o njej v evropskem okviru. Gre tudi za vprašanje, kako na Afriko gledamo v evropskem eh, parlamentu. Gre za vprašanje, ali se osredotočamo na sredozemski del Afrike ali govorimo tudi o preostanku kontinenta. To je vprašanje, ki nam povzroča če dalje več težav tudi v našem odnosu s panafriškim parlamentom. Ne glede na to, o kateri temi razpravljamo, ugotavljamo, da se vedno znova pojavljajo težave tudi znotraj Afriške unije. In do teh težav prihaja tudi zaradi našega razmišljanja. Menimo, da gre torej za pravzaprav dva ločena kontinenta, ki imata vsak svoje težave in ločene predstavnike. Tako da, ko je treba upoštevati, da ko se sestajamo z panafriškim parlamentom, da se sestajamo z enim samim enotnim kontinentom. Seveda pa je tu še ločeno vprašanje, torej dejstvo, da Afriška unija in Afrika pač nista enak pojem. Maroko, na primer, je eden izmed pomembnih eh, sogovornikov, s katerim smo pogosto v stikih. Ne moremo zaobiti Maroka, ko razpravljamo o vprašanjih na evropski ravni. Thank you. Vemo torej, da smo se znašli iz več razlogov v situaciji, ko na strani Afriške unije sedaj um, igrajo vlogo tudi nekateri drugi akteri. In kljub temu, da smo zelo previdni pri naših prizadevanjih, prihaja do zelo velikih uh, razlik, tudi odnosi med Evropsko unijo, niso vedno odnosi med Evropsko unijo in um, Afriško unijo. Gre včasih za stike z Afriko in ne Afriško unijo. Tako da tu gre tudi za terminološko vprašanje, ki jih ne gre spregledati. Ne smemo se prenagliti. Poleg tega pa bi izpostavil še nekoliko bolj konkretno vprašanje oziroma dve konkretni vprašanje, ki bi jim lahko v okviru vrha posvetili nekoliko več pozornosti. Prvo se nanaša na dejstvo, da smo v preteklih treh, štirih letih bili priča zelo hudim konfliktom v različnih afriških regijah. Vsi se zelo dobro zavedamo, kaj se je dogajalo v Maliju ali pa v Srednjeafriški republiki. Poleg tega če si pogledamo še sredozemsko Afriko, tudi tu opazimo številna območja konfliktov, naprimer Libijo. Sedaj se zavedamo, da so to konflikti, ki se ne končajo, ki se ne zacelijo. Ti konflikti ostanejo odprte rane. In zdi se mi, da bo v prihodnosti prišlo do še več težav. Poglejte samo na dogodke zadnjih dveh dni v Libiji. Veliko je informacij, ki jih slišimo in verjetno so vam realnosti dobro poznane. Enako velja tudi za Mali. Še en vidik, za katerega bi želel, da ga obravnavamo, in to gre za vprašanje, ki se mu v okviru Evropskega parlamenta ne moremo izogniti, sploh ne v moji poslanski skupini, kajti to bo za nas ostala prednostna naloga. In sicer gre za stanje, ki ni sprejemljivo. Tu so razmere v Ugandi. Če si pogledamo um, zakonodajo v Ugandi, ta sedaj predvideva naprimer uh, pregon na podlagi spolne usmerjenosti, sploh ko gre za homoseksualno usmerjene posameznike. Že več let smo poskušali um, spregovoriti z Ugando o tem vprašanju. Vedno znova smo izpostavljali ta vidik, si prizadevali, da bi storili korak naprej na tem področju, ampak sedaj je jasno, da se je situacija zelo obrnila. Storili so velik korak nazaj, sploh eh, vodilni sloji te države. Morda na koncu sestanka na vrhu ne bomo obravnavali tega vprašanja. Nekaj poslanskih um, skupin ne more zagotoviti tesnejšega sodelovanja z Afriko, če se ne bomo lotili tudi takšnih vprašanj. Tudi strokovnjaki strani komisije se bodo ukvarjali s takšnimi vprašanji, vendar je treba upoštevati, kakšna je sama situacija v posameznih državah temu vprašanju se ne moremo izogniti. To bo zelo pomembna tema za sam vrh. Seveda pa, če se zadeve ne bomo lotili premišljeno in um, če bodo nekatere afriške strani strnile svoje vrste, ki torej niso tako blizu situacije v Ugandi, bodo pač eh, verjetno lahko pregledali mm, stanje v svoji zakonodaji in eh, na to podajali izjave, ki bodo morda lahko zelo provokativne. Tako da bi rad razmislil, kaj lahko storimo v okviru mm, službe za zunanje delovanje in kaj lahko stori komisija, kaj lahko storimo na tem področju. Sploh v kontekstu v kontekstu celotnega odnosa, ki ga imamo z Afriko in sploh, ko gre za ključne akterje pri slednjem vprašanju. Mislim, da se tej temi na vrhu ne bi mogli izogniti španska delegacija ne bo preprosto mogla sodelovati pri razpravah, če se bomo vse čas izogibali temu perečemu vprašanju. Temu vprašanju se ne moremo izogniti. Treba je torej razmisliti o tem, kako bomo načrtovali srečanje in kako upravičiti obravnavo te točke na dnevnem redu. Hvala. Gospod Kortes Lastra, beseda je vaša. Najlepša hvala, predsednica. Ob tej priložnosti bi izpostavil nekaj vidikov. Mislim, da je poročilo zelo zanimivo in gospodu Heliju se zahvaljujem za poročilo. Zelo diplomatski ste bili pri predstavitvi, dejali ste, da je odnos med Evropsko unijo in Afriko razdrobljen, da je nekaj diplomatskih vidikov, pri katerih smo razdruženi, tako da je treba to upoštevati. Treba je torej vzpostaviti zaupanje in zagotoviti, da izpolnjujemo svoje obljube. Kot je dejal tudi kolega, morda sedaj izgubljamo svojo samozavest in eh, morali bi zagotoviti, da se čim bolj samozavestno vključujemo v dialog z afriškimi partnerji. Naprimer, tu gre za vprašanje, ki ga je izpostavil kolega Martinez, vprašanje Ugande, to je zelo pomemben vidik. Poleg tega trenutno potekajo tudi številni drugi sestanki, na katerih se srečujejo različne interesne skupine, ki se naprimer ukvarjajo s strateškim eh, dialogom. To je eno izmed vprašanj, ki se bo izpostavilo v kontekstu sodelovanja s panafriškim parlamentom. Možno je sicer, da bomo lahko dosegli skupno stališče. Zanima pa me, kakšno je vaše mnenje glede razvojnih ciljev tisočletja. Mislim, da je treba spregovoriti tudi o njih. Mislim, da bo tudi to na dnevnem redu. Morda bi lahko usporedno pogledali tudi ta vidik. Zdi se mi zelo pomembno, da pogledamo, kaj dejansko počnemo in kako je z doseganjem ciljev na področju trajnostnega razvoja. Kot je dejal gospod Martinez, menim, da moramo na ta vprašanja pogledati tudi z vidika Evropske unije, kako zagotoviti torej primerno strategijo pri zagotavljanju varnosti v, v Afriki. Trenutno smo priča dogodkom v Ukrajini in lahko ugotovite, da prihaja do verižne reakcije. Stvari pač dobijo zagon in jih ne morete zaustaviti, tako da je treba razmisliti tudi o vidikih varnosti v Avstriji, torej v se upravičujem, Afriki. Tako da se je treba vprašati tudi, kaj lahko storimo kot eh, Evropski parlament in kaj je moč doseči v dialogu z afriškimi partnerji. Morda bi bilo dobro izpostaviti še eno vprašanje. Vemo, da se trenutno zadeve spreminjajo. Vzpostavljamo partnerstva za sodelovanje. Tu je kar nekaj priložnosti in zanima me, kakšno je vaše stališče glede tega, kakšna bi bila vloga komisije na tem področju, kako vključiti zasebni kapital, kaj lahko storimo, da bo ta proces upravljan čim bolj pregledno. Poleg tega, kako bo to vplivalo na naše bilateralne stinke. Še enkrat pa najlepša hvala za poročilo, ki je bilo res izredno zanimivo. Mislim, da je dobro, da smo se osredotočili na naše odnose z Afriko v tako pomembnem trenutku. Hvala lepa, gospod Eli. Ponovno vam dajem besedo, da boste lahko odgovorili na vprašanja poslancev in na pripombe Evropske službe za zunanje delovanje. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa obima poslancema za pripombe in pa uh, vprašanja. Obravnaval bom vsako vprašanje posamično, ampak veliko jih je bilo zastavljenih. Najprej, kaj, kar zadeva splošne odnose med eh, obema kontinentoma, kar zadeva splošno oceno teh odnesov pred odnosov pred enim eh, letom, sem mm, opisal mednarodne odnose eh, v eh, nekem biltenu eh, Afriškega inštituta in naslov eh, je bil poraz eh, ob širitvi ali pa zaton kontinenta torej po eni strani obstaja tveganje, da se oba kontinenta oddalita, po drugi strani pa obstaja nevarnost za razdelitev tudi na vsakem posameznem kontinentu. Vsi napori danes za pripravo vrha se morajo osredotočiti na to, da preprečimo oddalitev obeh kontinentov. Hkrati pa ne smemo pozabiti na eh, zelo realistično grožnjo razdelitve znotraj kontinenta samega. Gre torej za dva različna pristopa. Za tiste, eh, ki želijo stičišča, skupne točke in za tiste, ki jih to ne zanima. In to me že vodi k vprašanju, ki se je nanašalo na razdelitev med Severno Afriko in pa preostalim delom Afrike. Zelo dobro vemo, da obstaja velika razdrobljenost eh, med eh, različnimi afriškimi institucijami in posamezne afriške države ne želijo dejansko regionalnih organizacij ali pa večstranskih organizacij in jih uporabljajo le, kadar eh, jim eh, to ugaja ampak eh, tudi v Evropski uniji je situacija podobna. Države, ki so dovolj močne, ki eh, lahko delujejo same, to eh, tudi počnejo. Kadar pa potrebujejo več stranski pristop, se obrnejo na Evropsko unijo in europeizirajo del svoje politike. Torej, vprašanje je, kako izkoristiti priložnosti, ki jih eh, ponuja večstranski pristop. Kako približati eh, oba kontinenta, če to omogoča večstranski pristop, zakaj ga ne bi izkoristili? Kar eh, zadeva strategijo, skupno strategijo za Afriko in Evropsko unijo, mislim, da je zelo pomembno, da se osredotočimo na sodelovanje. Zato je vzpostavitev eh, PANAFA, eh, torej instrumenta za panafriško sodelovanje, ključnega pomena. Mislim, da to pomeni velik premik. Eden izmed ključnih vidikov eh, partnerstva je tudi ustrezna finančna pomoč in z eh, Panafom eh, bomo izkorenili vse izgovore, ki se nanašajo na pomankanje finančnih sredstev. Zdaj gre samo še za dejansko željo po sodelovanju. Osebno menim, da je potrebno dati prednost kontinentalni dimenziji, eh, ko govorimo o strat skupni strategiji za Afriko in Evropsko unijo. Potem pa je tukaj tudi veliko regionalnih eh, projektov, ki eh, že potekajo in ki jih ni potrebno vključevati v okvir skupne strategije za Afriko in Evropsko unijo. Sedaj pa k različnim konfliktom sodelovanje na področju zagotavljanja miru in varnosti je eh, zelo vzorno. Tako vsaj menim. Eh, novembra sem bil v Addis Abebi in tam sem se pogovarjal z delegacijo Evropske unije za mir in sodelovanje in pa tudi eh, z njihovimi sogovorniki iz Afriške unije in vsi so mi zagotovili, da so zadovoljni eh, z eh, delom, ki ga opravljajo. Obstaja dovolj zaupanja, medsebojnega zaupanja in to se je pokazalo v Somaliji, v Sahelu. Poleg tega pa je dovolj tudi finančnih sredstev. Dialog z Evropo na tem področju se res dobro poteka. Oglejmo si, samo kakovostna je bila razprava v Elizejski palači na eh, temo varnosti v Afriki. Veliko je tudi sodelovanja z regionalnimi organizacijami. Mislim, da imamo skupno vizijo in da je sodelovanje res vzorno. Poteka v različnih eh, oblikah recimo eh, ko eh, Francija poseže eh, sama in sicer ob podpori drugih partneric ali pa sodelovanje v okviru oziroma v povezavi z Afriško unijo, kot recimo v Somaliji in tako naprej. Torej, glede na potrebe se uporabljajo različne oblike sodelovanja. In dokler ne bomo imeli trdne Afrike, se bo morala Evropska unija prilagajati eh, s različnim situacijam in se odločiti ali za nacionalni pristop ali za kolektivni pristop. Torej, to je povezano v veliki meri tudi z prožnostjo. Na vsak način pa je varnost pomemben vidik sodelovanja. Kar zadeva občutljive točke razprave, mislim, da je potrebno razlikovati med političnimi izjavami in pa tonom političnega govora eh, pri posameznih zakonodajnih vprašanjih, eh, recimo tukaj mislim na Ugando ali pa na Nigerijo, ko gre za vprašanje homoseksualnosti. Ključnega pomena pa je seveda tudi vprašanje človekovih pravic. Naj vas samo spomnim, da je prišlo do ključnega premika v sodelovanju med Evropsko unijo in Afriško in pa Afriško unijo, kar zadeva mednarodno kazensko sodišče. Spostavljena je bila delovna skupina in eh, mislim, da je potrebno izkoristiti ta eh, trenutek eh, in da je potrebno okrepiti skupni dialog tudi na tem področju. sedaj pa k razvojnim ciljem tisočletja. Pogovarjali smo se z številnimi sogovorniki in eh, vsi eh, so dejali, da je bilo partnerstvo glede razvojnih eh, ciljev tisočletja velik neuspeh. Tukaj gre za globalno vprašanje in okvir sodelovanja enostavno ni bil primeren. Potrebno si je ogledati okvir eh, tega sodelovanja in eh, trenutno ocenjujemo finančno podporo za leto 2015. Ampak, kot sem že dejal, tukaj gre za eh, globalno naravo tega področja, ki povzroča velike težave. Potrebno je pripraviti uh, seznam eh, prednostnih nalog, vendar pa si lahko predstavljate, da je ta seznam eh, zelo, zelo dolg. Skupno načrtovanje z Evropsko unijo je ključnega pomena stališče Evropske unije oziroma odnos Evropske unije eh, do Afrike glede razvojnih ciljev tisočletja bo veliko jasnejše, če se bo Evropska unija v večji meri usklajevala eh, z afriškim kontinentom. Dosežen je bil napredek tudi na področju varnostne strategije. V preteklosti smo imeli zgolj varnostno uh, strategijo za eno področje, uh, sedaj imamo uh, okvir za zagotavljanje varnosti in mislim, da to Evropske unije omogoča, da na veliko bolj jasen način komunicira z afriškim kontinentom. Kljub vsem eh, kritikam, eh, ki smo jih eh, slišali glede Evropske varnostne strategije, mislim, da je bil tukaj dosežen velik napredek. Sedaj pa k zasebnemu sektorju. Izvedena je bila cela vrsta študij glede vloge zasebnega sektorja v današnji družbi. Gre za vprašanje, Eh, kako poteka sodelovanje z zasebnim sektorjem, ko gre za ulaganja in pa za izvajanje politik Evropske unije. Gre za vprašanje, ali smo pripravljeni zagotoviti eh, promocijo evropskih Eh, ulaganj v eh, Afriki. Druga dimenzija pa je vprašanje eh, sodelovanja z zasebnim sektorjem in tudi to je vprašanje, ki ga je obravnaval Evropski centr za upravljanje razvojne politike. Najlepša hvala za vašo pozornost in se upravičujem, če sem bil predolg. Eh, merci beaucoup. Hvala lepa. Sedaj pa bomo nadaljevali z našim dnevnim redom in sicer smo pri izmenjavi mnen eh, ob prisotnosti gospoda Galerja, ki je predsednik Evropske delegacije eh, za eh, vprašanje. Eh, Eh, panafriškega sodelovanja. Eh, ta seja naj bi potekala v prisotnosti gospoda Broka, ampak glede na nedavne dogodke gospod Brok nažalost ne more biti z nami. Gre za eh, priprave na vrh, ki bo potekal od 31. marca do 1. aprila. Gre za četrti vrh med Evropsko unijo in Oziroma gre za priprave eh, pred vrhom, eh, ki bo potekal 3. in 4. aprila v eh, Bruslu. Uh, Parlamentarni vrh bo potekal eh, pod predsedstvom gospoda Šulca, eh, predsednika Evropskega parlamenta in gospoda Panadija, ki je predsednik eh, Panafriškega parlamenta. Prisostovala bo tudi Evropska služba za zunanje delovanje in pa cela vrsta nevladnih organizacij pripravili bomo skupno izjavo, eh, ki jo bosta predsednika eh, obeh parlamentov predstavila 2. aprila, eh, ko se bo pričel vrh med Evropsko unijo in pa Afriko. Gre za vzpostavitev skupne strategije na temo Evropske unije in Afrike Gospod eh, Mihajl Galer je predsednik delegacije EPI za odnose s panafriškim parlamentom in nas bo seznanil z pripravami na parlamentarni vrh. Mislim, da ni potrebno posebej povdarjati, kako eh, zelo eh, je obema odboroma blizu afriški kontinent. Nismo z zadovoljni z doslednostjo in pa usklajenostjo strategije Evropske unije eh, za Afriko. Imamo celo vrsto nepotrebnih sporazumov, hkrati pa tudi nimamo ustreznega proračuna za izvajanje eh, te strategije. Zaradi tega smo ustrajali pri tem, eh, da presežemo zgolj eh, izgradnjo zmogljivosti in da poskrbimo za vzpostavitev prave politike za mir, eh, sodelovanje in demokracijo. Pri tem pa želimo vključiti tudi regionalne gospodarske organizacije. Gospod Galer, dajem vam besedo kot predsedniku delegacije Evropskega parlamenta za odnose z panafriškim parlamentom. Ali lahko, eh, prosim, poveste, kako predstavljate prioritete Evropskega parlamenta v svojih odnosih eh, z našimi afriškimi partnerji in zanima me tudi, kaj pričakujete od tega četrtega vrha med Evropsko unijo in Afriko ali lahko parlamentarna skupščina okrepi ulogo eh, parlamentov na obeh eh, kontinentih in ali lahko priporoča, eh, prispeva k okrepitvi varnostne politike ali lahko na ta način bolje vključimo tudi državljane obeh kontinentov, ki bodo seveda lahko uživali sadove naše politike razmisliti je potrebno tudi o ulogi e, naše razprave pri vrhu med Evropsko unijo in Afriko. Ob e, koncu e, tega vrha bo seveda pripravljen tudi dokument, dokument o zaključkih vrha. Gospod Galer, hvala lepa. Gospa predsednica, drage kolegice in kolegi. Tudi jaz bi si želel, da bi to temo obravnavali na skupni seji odbora za zunanje zadeve in pa odbora za razvoj, tako bi bil okvir nekoliko širši, ampak kot ste že dejali, nam aktualni dogodki tega nažalost ne omogočajo. Odbor za zunanje zadeve je eh, moral eh, ta eh, čas eh, nameniti zunanjemu ministru Ukrajine, ki je trenutno na obisku v odboru za zunanje zadeve. To je tudi razlog, da nisem mogel prisluhniti prejšnji predstavitvi, kajti tudi sam sem močno upleten eh, v vso dogajanje v Ukrajini in sem moral prisostovati seji odbora za zunanje zadeve. Ampak prijel sem dokumente v angliščini, in zato bom sedaj eh, tudi sam preklopil na angliščino. Dragi kolegi, Prvi vrh je potekal v Kajru leta 2002, ki eh, vrh pa je potekal v Lizboni leta 2007, govorim o vrhu med eh, voditelji evropskih in pa eh, afriških držav in potem je bilo predlagano, da bi vsaka tri leta pripravili vrh med Evropsko unijo in pa Afriko. Skupna strategija odraža dolgoročno vizijo odnosov med Evropsko unijo in Afriko v novem globaliziranem svetu presega zgolj razvojno sodelovanje, osredotočiti se želimo na politična vprašanja v skupnem interesu obeh eh, kontinentov. Gre za ukvarjanje z mednarodnimi vprašanji, s tem želimo preseči razdrobljenost in podpreti podpreti Afriko pri razvoju regionalnih in kontinentalnih odgovorov na uh, najpomembnejše izzive današnjega časa. Zagotoviti pa želimo tudi boljšo integracijo med državljani Evropske unije in pa Afrike. Na tej skupni viziji, na teh uh, skupnih načeljih pa smo oblikovali tudi osem specifičnih partnerstev, uh, Eh, novembra 2010 eh, je bil predstavljen drugi akcijski načrt v Libiji, v Tripoliju in četrti vrh med 54 afriškimi državami in 28 državami članicami Evropske unije pa bo potekal 2. in 3. aprila v Bruslju. Tukaj ne gre eh, zgolj za Afriško unijo, ampak za Afriko v širšem obsegu, tako da bo lahko sodeloval tudi Maroko. Kar zadeva eh, parlamentarni vrh pred vrhom med Evropsko unijo in eh, Afriko, ta je bil že organiziran leta 2007 v Lizboni in leta 2010 v eh, Tripoliju pred drugim in pa tretjim eh, vrhom. Eh, parlamentarni vrh bo uh, potekal 31. marca in 1. aprila tukaj v Evropskem parlamentu. Lani smo imeli medparlamentarno sejo v uh, Južni Afriki. Ta seja je bila posvečena predvsem pripravam na uh, četrti vrh med Evropsko unijo in Afriko in udeleženci so menili, eh, da eh, so priprave na vrh postale del običajne prakse. Dogovorili smo se tudi o eh, načrtu za pripravo vrha in dogovorili smo se, da bo parlamentarni vrh potekal tik pred vrhom med Evropsko unijo in Afriko. Potekal bo eh, tri dneve do povdne, začel se bo 31. marca in predstavili bomo osnutek izjave, ki bo eh, temeljila na oceni strategije eh, za Evropsko unijo in Afriko. Povabili bomo tudi nevladne organizacije, ki lahko postavijo stojnice za ozaveščanje v prostorih Evropskega parlamenta. Konferenca predsednikov je 12. septembra 2013 eh, sprejela zaključke eh, glede odnosov med Evropsko unijo in Afriko. Vemo, da bo panafriški parlament zastopalo 23 predstavnikov afriških parlamentov in uh, Enako velika bo tudi delegacija Evropske unije. Dogodek bo potekal eh, v prostorih Evropskega parlamenta. Deset mest eh, bo namenjeno političnim skupinam eh, glede na njihovo članstvo v posameznih odborih deset mest eh, bo namenjeno predstavnikom eh, različnih eh, generalnih direktoratov v Evropskem parlamentu in eno mesto bo zagotovljeno predsedniku Šulcu. Upam, da bomo lahko sestavili delegacijo 23 članov in pri tem ni tako zelo pomembno, Eh, kateri eh, stranki eh, pripadajo oziroma kateremu odboru, v glavnem, da so člani tega parlamenta. Če preštejemo vse polnopravne in pa nadomestne člane, mislim, da moramo res poskrbeti za to, da bo 23 poslancev sodelovalo ne le pri otvoritveni seji, ampak uh, vse te uh, tri dni do povdne. Tako da ne bomo naredili slabega vtisa. Vem, da številni vodimo predvolilno kampanjo in uh, da se srečujemo s številnimi pomembnimi vprašanji, uh, kot ponavadi pred volitvami, ampak vseeno mislim, da moramo zagotoviti ustrezno navzočnost uh, poslancev Evropskega parlamenta 12. marca je predvidena ustanovna seja v Strasburgu za 23 članov te ad hoc delegacije. Dokumente in pa eh, uvodno izjavo bomo pripravili do te ustanovne seje. Vključili bomo tudi informacije o študiji, ki je bila ravno kar predstavljena eh, v eh, tem odboru gre za izvajanje skupne strategije za Evropsko unijo in Afriko in za študijo Evropskega centra za upravljanje razvojne politike. Vse te informacije bodo v veliko korist 23 eh, članom delegacije. Evropska služba za zunanje delovanje in Evropska komisija želita omejiti število prednostnih nalog v prihodnih, treh, eh, eh, v prihodnih letih, osredotočiti se želijo na tri področja, kjer bi lahko eh, dosegli konkretne rezultate. Mislim, eh, da moramo to načelo omejovanja spoštovati tudi eh, v našem razmisleku. Sam bi predlagal, da se osredotočimo na sledeča področja. Nadgraditi moramo dosežke na področju miru in zagotavljanja varnosti. To se mi zdi eno izmed tistih vprašanj, kjer smo dosegli najbolj eh, opremljive rezultate. Drugič, eh, zagotoviti moramo vključujoč razvoj in okrepiti makroekonomsko upravljanje. In tretjič, glede na eh, demografski razvoj in na novo dinamiko v Afriki, je potrebno poskrbeti za ustrezne instrumente za vzpostavitev novih eh, delovnih mest, eh, to močno podpira tudi Afrika. Četrtič, potrebno je eh, razviti sistem nacionalne varnosti in pa pilotni projekt, ki bo temeljil na uporabi najboljše tehnologije za zagotavljanje varnosti hrane, okolja, za boj proti podnebnim spremembam in tako naprej. Program te seje eh, bo sledeč. 31. marca bomo imeli otvoritveno sejo o prisotnosti predsednika Šulca in predsednika Amadija, dr. Aisha Abdullahi in pa eh, Catherine Ashton bo sta ravno tako eh, prisotna. V ponedeljek popovdne bo potekala izmenjava mnen z predstavniki nevladnih organizacij. Potem eh, bo mm, sledila priprava osnutka izjave. V torek dopovdne eh, bomo pripravili izjavo o prednostnih nalogah na področju strategije med Evropsko unijo in Afriko. Potem eh, bomo pripravili skupno izjavo in jo tudi sprejeli oziroma osnutek skupne izjave dokončno bo ta strategija eh, potrjena za strani delegacije, ki bo sodelovala pri vrhu med Evropsko unijo in Afriko. Mislim, da imamo zelo dobro priložnost, da pred eh, to sejo 12. marca razmislimo tudi eh, o tem, kako bi lahko k razpravi prispevali različni kolegi. V delegaciji EP za odnose z Afriškim parlamentom eh, smo se že osredotočili na pripravo eh, izjave in predhodni eh, osnutek smo že poslali kolegom Panafriškega parlamenta, prosili smo jih za pripombe. Preden bomo tudi uradno v to vključili kolege iz Evropskega parlamenta, pripričan sem, da eh, so kolegi, ki jih to zanima, eh, ta osnutek eh, že videli. Čeprav ga še nismo uradno uvedli v sistem. Kot poslanci bomo najbrž na naših sejah morali izpostaviti tudi dejstvo, da politična zaveza z strani Evropske unije in tukaj mislim tako na Evropsko komisijo in pa na službo za zunanje delovanje, čeprav ne vem, ali gre tukaj za oba organa ali eh, samo za Evropsko službo za zunanje delovanje, eh, politične zaveze, eh, ki se nanašajo na zagotavljanje prednostnega mesta, strategiji za Evropsko unijo in Afriko, se nam ne zdijo zadostne. Eh, predvidenih eh, je bilo nekaj srečan, eh, trojke, ampak na ravni Evropske službe za zunanje delovanje niso vzpostavili ministerskih trojk in pritožili smo se, kaj ti afriški sogovorniki imajo zaradi tega občutek, da jih najemljamo dovolj resno in eh, zato tudi nismo dosegli vse, kar bi lahko dosegli eh, na različnih področjih. Torej, izpostaviti moramo to eh, kritiko pristopa Evropske unije do Afrike. Ne gre zgolj za politične izjave in izjave v časopisih. Te kritike se bodo seveda pojavile v medijih, pa tudi v razpravah v Evropskem parlamentu, vendar pa to ne zadostuje razmisliti moramo tudi o tem, kako bi lahko v prihodnosti eh, poskrbeli za drugačen razvoj. Ne gre zgolj za osebe, ki so v te postopke upletene, ampak gre eh, tudi eh, za področja sodelovanja, za spostavljanje ustreznih politik. S tem bom zaključil. Najlepša hvala, dragi kolega Galer. Gospod Martinez, beseda je vaša. Najlepša hvala. Hvala lepa, Mihael. No, preden eh, se lotim te tematike, eh, tudi eh, referata, ki ga je predstavil gospod Helje, ki je bil seveda zelo zanimiv in v zvezi s tem sem že spregovoril, bi omenil dve stvari, ki jih ne smemo zanemariti pri tem vrhu. Prvič, videl sem, da bo nekaj časa predvidenega za razpravo o človekovih pravicah in tam bodo govorili o določbah, predpisih, ki se ne lotevajo homofobije, temveč ki kriminalizirajo homoseksualnost. To je nazadovanje v Ugandi, v Nigeriji. Se to napoveduje. Verjetno se ne moremo izogniti razpravi o tem in to bo prav gotovo zelo vroča tema. Tudi druge teme so zelo pomembne, ki jih morda danes tudi še nismo omenili. Naprimer, mene zelo skrbi, ker se govori o tem razcvetu v Afriki. Še vedno je v maroških gozdovih 50 eh, tisoč oseb, ki želijo pač priti v Evropo in na tisoče Afričanov tvega svoje življenje in včasih zgubijo življenje zato, da bi prišli v obljubljeno Evropo. Po drugi strani pa jih evropejci ne cenijo in krdo govorijo o njih. V moji državi, v Španiji, moramo govoriti o tem. Veliko se je govorilo o Lampeduzi, vendar tu imamo še drug primer. Naprimer, primere, ko so Afričani poskušali priti na uh, špansko ozemlje, pa so jih eh, pravzaprav. Uh, Eh, z gumijasti projektili obstreljevali španski policisti našli so petnajst trupel ne vemo pa koliko je bilo dejansko ubitih eh, petnajst trupel je bilo to so seveda zelo hudi dogodki in vprašanje priseljevanja mora biti na vidnem mestu tudi na tem vrhu O tem je treba govoriti z našimi afriškimi partnerji, treba je natančno predstaviti, kakšna je situacija. Mi želimo seveda tudi vedeti, kako oni gledajo na te stvari. Torej, moramo najti neko rešitev. Eh, Kaj ti stvari niso več v naših rokah, so se iztrgale naše kontroli. In proces, ki ga želimo imeti, moramo nekoliko usmerjati. In po pri teh konferencah bomo seveda tesno sodelovali s tabo, zato da bi bil sestanek konstruktiven, da bi tudi dobili ustrezne rezultate, ki lahko tudi vplivajo na medvladni vrh in, in razprave tam. Hvala lepa najlepša hvala. Sedaj dobi besedo gospod Jose Costa Pereira iz eh, Evropske službe za zunanje delovanje. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa gospodu Galerju tudi za vse informacije, ki jih je dal o tem eh, eh, panafriškem vrhu to je seveda tudi zelo dobra priložnost, da se Evropski parlament pogovori s panafriškim parlamentom o odnosih. Tu je vprašanje, ki nam je zelo pomembno, obžalujemo, eh, ker se poslanci niso mogli srečati že prej zato, da bi pravzaprav vaše mnenje bolj vplivalo na ta medvladni vrh tudi ker se pač to ni zgodilo, upamo, da bosta predsednik eh, Šulc in predsednik panafriškega parlamenta eh, tam ustrezno spregovorila in predstavila eh, predsednikom držav in vlad svoje mnenje. Mislim, da je zelo smiselno, da poskušate sinhronizirati svoje stališče v zvezi s tem, kar se bo razpravljalo na samem vrhu. Mir in varnost sta seveda izpostavljeni eh, temi na vrhu, potem stabilna rast, ustvarjanje delovnih mest, vse to je bilo že danes omenjeno, pa tudi vprašanja izobraževanja, vzpostavljanje zmogljivosti, migracije, vse to so pomembna vprašanja na vrhu. Naj predstavim, tudi pravzaprav eh, dogodke na vrhu. Seveda bodo razprave, deloma bodo tudi govori, kar pa je seveda še bolj pomembno je to, kar bomo pravzaprav predali zgodovini in izročilo. To so seveda pisni dokumenti tu gre seveda za politične deklaracije ki jih ima vsak vrh po definiciji in mi imamo tudi programske eh, smernice za te dokumente in ti dokumenti naj bi nekako eh, kvantitativno povzeli eh, Eh, situacijo, odnose med eh, Evropo in Afriko po letu 2007, po sprejetju te skupne strategije Seveda pa razpravljamo tudi z našimi afriškimi partnerji o tem, da bi političnim deklaracijam preložili tudi eh, detaljirane deklaracije o temah, kjer lahko dosežemo otepljive rezultate. Opredelili smo štiri področja, kjer se želimo pogovoriti o teh možnostih. To so podnebne spremembe, kmetijstvo, migracije, in eh, obdobje po letu 2015. V tej fazi vam lahko povem, da bodo vse te eh, teme del eh, dokumenta sprejeti tega na vrhu. Seveda želimo imeti tehtno razpravo. Če ni tehtna, potem je bolje, da nimamo teh dokumentov. Ali bomo proizvedli nekaj novega, otepljivega, ali pa bodo samo dali pač kak odstavčič v deklaraciji o situaciji in mnenju afriške strani in mnenju evropske strani upam da bomo pač eh, dosegli rezultate ki bodo lahko koristili obema stranema in upam da bodo pač te deklaracije tudi neka dediščina tega vrha eh, vse eh, mora potekati v duhu strategije v kot odnos med enakopravnimi partnerji. Mi se borimo proti revščini v Afriki in eh, tu eh, ne želimo samo dajati pomoči. To naj bi bilo področje trgovine in investicij in na to se želi osredotočiti vrh. Potem, eh, eh, kako je z varnostjo in merjo, makroekonomskim eh, upravljanjem, ustvarjanjem delovnih mest, najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami. Vse te vaše zamisli se ujemajo z našimi prioritetami in prav gotovo bomo pač to eh, lahko uporabili. Bojim se pač eh, varnostnih sistemov na celinski ravni, eh, vendar prav gotovo bo pač parlament tudi eh, prejel ustrezni follow-up. politične deklaracije so seveda vedno kompromis. Mi lahko pravzaprav sprememo samo tak jezik, take formulacije, ki so spremljive za obe strani in mi lahko seveda pričakujemo težavna pogajanja in rezultat eh, je lahko takšen, da ne ustreza ne našim, ne afriškim željam po uh, skusili bomo pa premagati prepad med eh, mnenji in pričakujem, da bomo imeli eh, zelo eh, odkrito razpravo in nihče se ne bo bal sprožati vprašanj, ker se ne strinjamo. In seveda se lahko zgodi da tega ne bomo natančno tako zapisali v politični deklaraciji kajti mi moramo javnosti tudi predstaviti področja kjer se lahko strinjamo kjer lahko dosežemo napredek in seveda ne bi bilo dobro če bi imeli deklaracijo v kateri bi zapisali afričani pravijo tako evropejci drugače torej zavzemam se in prosim za vaše razumevanje. Eh, torej težko je najti skupno besedilo seveda pa eh, kljub vsemu lahko spregovorimo tudi o težavnih temah. Najlepša hvala za vse informacije. Pričakujem, da bo tudi vaš dogodek zelo uspešen in pričakujemo zaključke vašega vrha, in upam da bodo ti zaključki še vedno eh, lahko vplivali na eh, dogajanja na medvladni ravni. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dajem ponovno gospodu Galerju, da zaključi izmenjavo mnenj. Najlepša hvala. Najprej bi se rad osredotočil na eno točko. Tudi jaz mislim, da bomo imeli zelo izčrpne razprave, naprimer o temi beguncev in priseljevanja in kot Evropski parlament lahko pojasnimo, da ena stvar ni spremljiva. Se pravi, ne glede na to, kako bomo eh, pozneje obravnavali begunce pri nas, ni spremljivo, da eh, z eh, ljudje umirajo zaradi dejanj ali pa nedejavnosti se pravi zaradi eh, streljanja ali pa nenudenja pomoči. Če bomo tako ravnali, potem eh, nam ni treba sedeti za skupno eh, mizo v prijateljskem ozračju. Torej, mi ne smemo na takšen način preprečevati prihod eh, Afričanov v Evropo to mora biti naš eh, politični cilj. Pozdaj je pa lahko preverjamo, kdo lahko ostaje v Evropi in kdo ne. Vendar pa, če z dejanji ali pa nedejavnostjo ubijamo ljudi v prvem koraku, potem pravzaprav ne smemo imeti pravzaprav eh, tega političnega cilja sodelovanja z Afriko. Prišlo je torej do Eh, redukcije tem in upam, da bo to za sabo preneslo tudi neko konkretizacijo, da bomo imeli dejansko otipljive eh, napredke in upam, da bomo tudi mi v parlamentu to občutili. Prosim eh, politično odgovorne na naši strani in sicer na vrhu Evropske službe za zunanje delovanje, prosim pa tudi ministre, da bo ponovno zaživel redni politični dialog po tem vrhu, da bomo imeli te ministerske trojke in da bomo pač dosegli tisto, kar smo nekaj časa že imeli, da bi pred temi ministerskimi trojkami imeli srečanja predstavnikov parlamenta ob zajtrku z uh, Eh, pristojnimi, zato da bomo tudi mi lahko dali nek input, ker pa teh eh, ministerskih trojk ni več bilo, tudi mi kot parlament nismo mogli ničesar predlagati. Se pravi, tu imamo eh, tudi lastni interes, kajti back-to-back sestanke smo imeli in tako je bilo tudi dogovorjeno. In za konec. Upam, da bosta gospa Ashton, eh, gospod von Rompuy in gospod Barezo zahtevali, da bodo tudi z naše strani na vrhu prisotni predsedniki vlad in ne zgolj ministri za zunanje zadeve, ministri za razvojno sodelovanje ali pa državni sekretarji. Ta vrh naj bi bil dejansko vrh in ko preštevamo, naj tudi ne bi manjkali eh, eh, predsedniki vlad iz 28 eh, držav članic. To naj bi bila naša sporočila. Hvala lepa, gospod Galer. Sedaj bomo pač eh, nekoliko prekinili naš sestanek do 16.50, ko bomo nadaljevali z generalno direkcijo ECO, ko bomo razpravljali o humanitarni krizi v osrednji Afriki, Siriji in Južnem Sudanu se pravi začasno prekinjamo.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 Notre séance reprend. Nadalujemo sejo. Izrazam, izražam uh, eh, uh, eh, dobrodošljico gospodu Klasu Sörensu iz GD Eho. Uh, pred uh, šestimi tedni smo se pogovarjali z vami o krizi v centralnoafriški državi, v Sudanu in Siriji. Žal pa se je situacija v nobeni od teh treh držav ni popravila in zaradi tega moramo danes ponovno razpravljati. V Siriji se nasilje nadaljuje in tudi ni nobene perspektive, da bi našli politično rešitev. E, milijoni Sirijcev potrebujejo humanitarno pomoč. V osrednje afriški eh, republiki približno milijon eh, oseb beži pred eh, nasiljem eh, zaradi medverskega sovraštva in tudi tu je varnostna situacija zelo resna pa tudi humanitarna pomoč težko prihaja. tudi na področju južnega sudana je humanitarna situacija ogrožena če pač ne bo finančnih sredstev za nadaljevanje kmetijske dejavnosti. hvala lepa da so prišli eh, predstavniki eha eh, eh, tukaj in da bodo lahko pač predstavili tudi učinke proračuna za humanitarno pomoč evropske unije za konec tega leta. hvala lepa hvala lepa gospa predsednica tudi jaz sem vesel da smo lahko prišli zato da se dotaknemo določenega števila sistem v teh eh, treh državah, ki ste jih omenili, eh, ob eh, tej priliki moramo seveda tudi omeniti Ukrajino, ki je tudi na našem radarju. Naj začnem s tem. Veste, da situacijo zelo natančno spremljamo. Tu sedaj ni hude humanitarne situacije. Eh, imeli smo nekaj medicinskih evakuacij zaradi situacije v Kijevu in podobno, vendar eh, v tem trenutku eh, ne razmišljamo o drugih scenarijih, nočemo špekulirati, vendar mislim, da moramo biti vsi v stanju pripravljenosti. To velja za celo mednarodno skupnost. Res je, da se nič, res, hudega ni zgodilo, vendar situacija je resna. Želim vam povedati samo, da situacijo zelo natančno spremljamo. Če ne, eh, eh, nimate nič proti, bi sedaj nadaljeval v angliščini, ker imam večino zapiskov v angliščini. Eh, najprej se seveda želim zahvaliti vašemu odboru in tudi kolegici gospe Strifler za odlično delo pri Evropskem pri um, Evropske enoti za prostovoljno delo. Eh, zelo vesel sem, da je velika večina parlamenta glasovala za to zakonodajo v Strasburu. In tudi, uh, če nimamo uh, v tem trenutku tako. Uh, velikih enot bo v naslednjih letih prav gotovo če dalje več mladih evropejcev, ki bodo nudili pomoč. In eh, tu bomo lahko tudi rekrutirali eh, kadre za službe, ki nudijo humanitarno pomoč. Eh, v teh državah in zaradi tega sem tudi zelo vesel da je ta zakonodaja sprejeta v sedanjem mandatu škandalozno bi bilo če nam to ne bi uspelo pa nam je uspelo. gospa striffler najlepša hvala za delo ki ste ga opravili eh, z evropsko enoto za prostovoljno delo torej eh, zelo vesel sem glasovanja v strasburu in mislim da smo tu dobili zelo dober instrument za eh, sodelovanje za delo z mladimi in manj mladimi eh, ki bodo lahko v kriznih območjih pomagali sedaj pa k siriji zelo težko je eh, tu pravzaprav dati in dobre novice kljub vsemu prav gotovo ne boste napak razumeli, če se eh, lotim določenih elementov, ki so manj negativni. Najprej se želim zahvaliti vam vsem in tudi državam članicam, eh, ki eh, so Eh, kolektivno pravzaprav eh, ponudili pomoč. Evropska unija je od samega začetka konflikta eh, zbirala denar in tu gre za 2,6 milijard evrov, ki smo jih uspeli zbrati od začetka konflikta in konferenca Kuwait 2, kjer so uh, se zbrale tudi države članice in Evropska unija je prinesla dodatno milijardo. E, torej naši državljani želijo, da pokažemo solidarnost in naša naloga je, da zagotovimo, da pomoč pride do ljudi, ki jo potrebujejo. In Ja, tu se soočamo številnimi težavami. Mislim, da sem vam to razložil pred dnevi. Imamo težave z vizumi, z dostopom, konvoje ustavljajo, morajo razložiti in spet naložiti eh, tovor. Imamo eh, področja, ki eh, so pod kontrolo eh, vlade, ker je težko, pa tudi območja, ki so pod nadzorom in, eh, upornikov in mi se moramo stalno pogajati in situacija je zelo težavna. To je morda mala dobra novička, vendar v Združenih narodih smo, mislim, da končno dobili resolucijo o človekoljubni pomoči. Mi lahko seveda razpravljamo o tem, ali bi lahko ta resolucija bila bolj eh, odločna in ali bi lahko imeli nek odstavek, ki pač pravi, če vlada ne bo ustregla, da lahko nasilno vstopimo, eh, vendar vsekakor je to zelo pomemben korak naprej zelo dobrodošel korak. In če si preberemo odstavka 5 in 6, potem vidimo, da tu govorimo tudi o čezmejnih operacijah. Prvič je to bilo sprejeto in prvič je pet eh, velikih držav eh, to sprejelo. Eh, Rusija, Kitajci so to sprejeli in sedaj imamo nekaj legitimnosti za operacije, ki jih izvajamo. Sedaj pa smo to dosedaj delali pravzaprav nekako pod radarjem. Blago smo pripeljali iz Turčije in smo to delili na območjih, ki niso pod nadzorom vlade. Se pravi, tu se je situacija nekoliko ugodno razvila. E, potem pa lahko tudi e, pomagamo luksemburškim prijateljem, ki so pripravljali resolucijo z Avstralci in oni so nas stalno obveščali, mi smo pomagali pri besedilu in tu gre dejansko za skupni napor vseh, ki so uh, tu upleteni. V resoluciji je omenjeno eh, tudi, eh, kako naj pravzaprav ravnamo v zasedenih območjih, eh, imeli smo tu naprimer vprašanja Humsa in podobnih eh, regij in mest. Tu gre za zelo občutljiva področja. Mi lahko prosimo za dostop in nam ga odobrijo, naprimer, da odpeljemo ženske in otroke in včasih pa odpeljajo tudi moške, potem jih pa zaprejo. Eh, in sprašujejo in nekateri so pač zapustili Hums, pa ne vemo, kam so zginili. In lahko si predstavljate, kakšne so naše misli, kaj si mi predstavljamo o tem, kaj se je z njimi zgodilo. To moramo zelo natančno spremljati. Hudo je, če humanitarne organizacije dobijo pač dostop in potem se to izkoristi za to, da uh, nekatere pošljajo v uh, zapor, jih mučijo in podobno. In uh, Eh, tudi predstavniki mednarodnega kazenskega sodišča nam pravijo, ne bodite eh, prehitro preveseli, kajti tu se dogajajo neprijetne stvari. Torej, tu imamo torej to resolucijo Združenih narodov in v, eh, imamo pravzaprav tudi zavezo, da se poroča o izvajanju in eh, imamo seveda tudi sodelavce v Ženevi na sestanku visoke skupine in To je nekaj torej, kar vodijo evropske institucije. Mi smo zahtevali to skupino na visoki ravni in hkrati smo zahtevali seveda v preteklosti eh, sirijski humanitarni forum, eh, ki se je potem spremenil v vključujočo eh, skupino na visoki ravni. Eh, kjer so zbrane vse stranke okoli Sirije. Siricev niso pa tu Iranci, Savci, Katarci, Rusi in jaz sem tudi vedno mislil, da, sem, da je to zelo konstruktivno, da so oni zraven in da lahko z njimi razpravljamo o dostopu in podobno. In nekako imam občutek, da je to tudi pomagalo pri ustvarjanju uh, Eh, podpore za resolucijo združenih narodov eh, do katere je končno prišlo. torej danes je sestanek v ženevi to je prvi sestanek po sprejetju resolucije in zamisel je naslednja tu naj bi pač predelali eh, sedem različnih delovnih skupin ki se nanašajo na financiranje na zasedena območja potem zaščito medicinskih delavcev bolnišnic in podobno potem moramo pač eh, pogledati, kako eh, napredujemo na teh sedmih različnih področjih. Nadaljni vidik eh, tu je naslednji. mi pritiskamo na vse, ki nudijo humanitarno pomoč, da poskrbijo, da je vse, kar delajo, stroškovno učinkovito. To pomeni, da mi primerjamo delovanje znotraj Sirije, zunaj Sirije, kaj delajo na socialnem področju, na zdravstvenem področju, na eh, področju izobraževanja in mi smo se vsemi dogovorili, da bodo eh, imeli dobro odzivno strategijo CRS. Eh, to je eh, obsežna odzivna strategija, ki bo vključevala humanitarne delavce in tudi tiste, ki delajo v okviru razvojne pomoči in tu bodo pač imeli celovit. Eh, Eh, pristop. Naprimer, lahko se zgodi, da imate izobraževalne eh, programe v taborih in da je to zelo drago in morda bi bilo bolje, da se tu pač ne porabi humanitarni denar, temveč denar za razvojno pomoč. Na ta način se lahko doseže tudi večja učinkovitost, morda tudi boljše izobraževanje in na posreden način se podpira tudi lokalna skupnost in to je politično gledano zelo eh, pomembno. Poglejmo na Libanon, eh, kjer je prišlo do velikega pritoka eh, ljudi in določene skupnosti in občine komaj da lahko preživijo in mi damo veličino denarja beguncem, včasih pa zanemarjamo lokalne skupnosti. Torej, tu potrebujemo celovito strategijo, ki ne skrbi zgolj za begunce, temveč tudi za lokalne skupnosti. Na srečo pa imamo sredstva za vse to, potrebujemo pa seveda pregled na celotno situacijo. In na koncu morate seveda tudi vedeti, da Eh, čakam na to, da odpremo našo anteno v Damasku. Eh, končno je naš sodelavec dobil dolgotrajnejšo vizo in to je seveda zelo pomembno za nas, da imamo oči na terenu, da vidimo, kaj se dogaja, kjer se to dogaja in da imamo na skromen način prisotno tudi Evropsko unijo. Eh, in upam, da vam bom poznaje prinesel tudi dobre novice. Sedaj pa k Srednje Afriški republiki. Brez pretiravanja lahko rečem, da je tu zelo malo malenkostnih eh, dobrih novic. Eh, število notranje razseljenih eh, oseb se je zmanjšalo v zadnjih tednih z 230 na 700 tisoč. Vendar to lahko razložimo tako, da se ljudje gibljajo nazaj v Bangi. Še vedno je zelo veliko notranje razseljenih oseb v provincah in to je tisto področje, ki me najbolj skrbi, ker nimamo dovolj informacij iz provinc, ne vemo, kaj se tam dogaja. In eh, tu želim seveda izpostaviti eh, zdravnike eh, brez meja, pa tudi med. Narodni rdeči križ, ki ima še vedno svoje sodelavce na terenu. Kljub vsemu pa vemo zelo malo o tem, kaj se tam dogaja. Torej, to nas zelo skrbi. Eh, potem glavna pot eh, za hrano iz Kameruna ni varna. Eh, torej, za posamezne tovornjake je nevarno. Bolje je, da potujejo v konvojih, da imajo varnostnike. Vendar kdo bo poskrbel za varnost? Sile na terenu niso kos temu, ni, niso kos eh, tem količinam tudi in zato je tudi težko pravzaprav pripeljati blago. In eh, potem eh, pridejo v skušnjavo, da pripeljajo kadre s helikopteri, to pa je seveda zelo drago jaz si ne želim da bi petdeset odstotkov denarja ki nam ga vi dajete eh, gre za kerozin za helikopterje mi bi raje ta denar eh, porabili za to da pomagamo ljudem vendar tu gre seveda za vprašanje varnosti in ko sem šel v odbor psc v svet eh, pred kakšnim dnevom sem rekel da humanitarne organizacije dostikrat ne zaprošajo za uh, varnostnike, vendar to se to dogaja, ker so v težavah in morajo biti kos uh, tej situaciji. Torej prosim, tokrat uh, dajte nam tudi podporo na področju varnosti, kajti brez varnosti blaga ne moremo spraviti do ljudi in tudi ne moremo uh, operirati. Eh, torej poslušali so me in sprejeli so tudi eh, odločitev. Torej eh, gre za to, da poskrbijo za okrepitev, ki je potrebna. Tu je še morda nekoliko oklevanja, morda bo stvar tekla čez kak mesec, čez dva meseca in na ta način se bo tudi zmanjšal pritisk na francoske enote, ki so tam. Imamo zelo dobre stike z generalom, eh, imel sem mnoge sestanke z njim in eh, predstavil sem tudi operacijo Serval iz eh, Malija in tu je bilo vojaško sodelovanje zelo dobro. V naše zadovoljstvo bilo je odkrito, odprto, vloge so bile seveda ločene, na nas naj bi gledali kot neutralne vendar mi smo bili zadovoljni za izmenjavo informacij in upam, da bo general Bontjes dobil sredstva in vire in da bo eh, lahko sprožil operacijo na letališčih in naprej. Eh, kot veste, sem vam to pravil tudi pred dnevi, ko si ogledate zemljevid in si ogledate Srednjeafriško republiko in pomislite, da da vse to izgine v veliki črni luknji, potem se seveda eh, pomankanje varnosti širi na okrog. Situacija je torej zelo težavna. Tu gre torej za strateški izvir, stra, strateški izziv in tu se mora mednarodna skupnost potruditi za stabilnost. Eh, in če eh, lahko dodam še nekaj. Poglejmo, koliko energije in oči je usmerjenih v Kijev. Tu se seveda bojim, da eh, eh, pozabljamo na Sirijo, Srednje Afriško republiko, Sudan, Mali in upam, da vse te države ne bodo zginile z radarja, kajti sicer bomo pač v prihodnje plačevali ceno za to in mi moramo pač eh, biti angažirani na teh težavnih področjih. Dobra novica je pa naslednja. Eh, zahvaliti se moram seveda tudi institucijam Evropske unije. Gospa Strifler, mislim, da ste tudi vi sodelovali na različnih eh, konferencah, ki smo jih organizirali tudi zato, da eh, določimo da predstavimo profil Srednje Afriške republike in Tako je prišlo tudi do večjega zbiranja sredstev za to državo. Leta 2012 smo imeli nekaj 100 milijonov, približno 100 milijonov mednarodne skupnosti, leta 2013 se je to podvojilo in, zaradi, in to vse zaradi vidnosti, ki smo jo zagotovili. Eh, ni dovolj, da stvari analiziramo, stvari moramo razložiti, in potem bomo pač seveda dobili podporo davkoplačevalcev in oblasti iz različnih držav članic. Bili smo seveda zelo aktivni tudi pri američanih, kanačanih in pohvaliti moram seveda tudi eh, Britance, ki jih na začetku ni bilo v Srednje Afriški republiki, sedaj pa so pred kratkim dali kar veliko sredstev za to državo in to me nekoliko pomirja za prihodnost. Gospa predsednica, mislim, da ste to omenili in sicer gre za velik izziv povezan z varnostnim vprašanjem. Treba je zagotoviti, da eh, kmetje eh, zasadijo svoje posevke pred eh, deževno sezono, kajti sicer obstaja tveganje lakote naslednje leto ob tem času, morda celo še pred Božičem. In isto velja za uh, Južni Sudan. Tu gre za isto vprašanje, tu gre za za razseljene ljudi, daleč od njihovih vasi, ki nimajo dostopa do semenskega materijala in podobno. Ti so v eh, nevarnosti. Treba je zagotoviti, da bodo imeli čez šest mesecev in pozneje še vedno hrano. Torej, govoril sem eh, svetovnim programom za hrano eh, o tem, da jim je treba dati semena. Vendar treba je seveda zagotoviti varnost, da se ljudje vrnejo in sadijo še zadnja beseda osrednje afriški republiki sedaj se je prvič zgodilo, da je EHO eh, uporabil nove logistične pogodbe. To je nekaj, kar prihaja z področja civilne zaščite in vi veste, da sem vam dosti krat govoril o sinergijah med obema deloma hiše in tu smo pač videli, da ko uporabimo naše okvirne pogodbe za logistiko, da lahko eh, mobiliziramo eh, tudi uh, Eh, zračni prevoz, ne helikopterje, vendar zračni prevoz in tu so lahko uh, različni operaterji spravili svoje blago na eno uh, letalo in na ta način so operacije bile bolj učinkovite, stroškovno gledano. To je seveda zelo zanimivo in mi moramo to natančno spremljati, da vidimo, ali stvari lahko bolje razvijemo še tudi v drugih uh, kontekstih. Potem pa še eh, Sudan južni sudan kot sem že prej povedal to je kriza eh, ob krizi ki je tam že bila in to sem že tudi povedal in tudi vam povem ko gre nekaj narobe Zakaj mi tega nismo videli? Zakaj nismo videli alarma? Zakaj ga nismo slišali? ko je Rik Matja eh, izgu, eh, izgubil vlado prejšnje poletje. Zakaj mi nismo bili dovolj pametni, da ugotovimo, da je to recept za komplikacije? Ker je eden Dinka, drug je Nua in pač eh, spadata v dva različna plemena in če živiš v družbi, kjer ni konsenza je tu problem. Eh, seveda moram tudi govoriti za Evropsko službo za zunanje eh, sodelovanje o vprašanju, kako lahko izboljšamo naše mehanizme za eh, napovedovanje kriz, kakšne mehanizme potrebujemo tu. Mislim, da to lahko naredimo, tu lahko nekaj naredimo. Sedaj pa je situacija dejansko slaba. 900 tisoč eh, notranje razseljenih eh, oseb je po državi, število se je stabiliziralo, vendar več beguncev gre v Ugando in obsedijo nekje ob meji ali pa v Etiopiji in denar, ki ga porabljamo, je razdaljen. Del gre v Južni Sudan, del pa za podporo beguncev v sosednjih državah. In tudi tam moram reči, če ne bodo sadili zdaj, potem bodo uh, prišli hudi uh, problemi po deževjih in po deževni sezoni bodo problemi še večji zaradi tega, ker ne bomo pač eh, imeli hrane, mi tudi nimamo ustreznih kapacitet. Torej, situacija je zelo uh, zaskrbljujoča glede srednjeročnih razvojev. Mi seveda želimo pač eh, določena sredstva že sedaj dati eh, Južnemu Sudanu, eh, čeprav nas nekoliko skrbi proračun. Jutri bomo imeli eh, razpravo v eh, Eh, pro, odboru za proračun sodeloval bo tudi gospod komisar Levandovski in tudi moj šef, eh, vendar storili bomo vse za to, da sedaj porabimo več sredstev za vse te operacije. Zelo zaskrbljujoča zadnja novica iz Južnega Sudana pa jih ne moremo seveda eh, kriviti, je, da je Rik Matija ponovno zauzel Malaka in eh, to morda pomeni, da bo nafta eh, oziroma tok nafte se tudi ustavil in eh, potem tudi ne bi bilo več prihodkov in Eh, mednarodna skupnost ne more zapolniti te vrzeli. Vendar treba je vedeti, da obstaja neka povezava med stabilnostjo, ekonomskim preživetjem države in tu je potrebno bistveno večkrat samo humanitarna pomoč. Tu je potreben eh, celovit pristop eh, celotne skupnosti donatorjev in tudi nič dobrih novic ni iz eh, mirovnih pogajanj, mislim, da se nočejo zares pogovarjati in mi moramo računati z daljšo krizo. Tu bi se ustavil gospa predsednica in gospa predsednica, pripravljen sem na vaše vprašanje in upam, da bom lahko odgovarjal na nje. Najlepša hvala. Gospa De Kajzer dobi besedo. Merci, Najlepša hvala. Gospa eh, predsednica, žal mi je, da nisem bila tukaj že od samega začetka. Torej, eh, če ste eh, že kaj omenili na začetku, pozabite na moje vprašanje. Najprej sem lahko zelo vesela, da vam čestitam za delo, ki ga upravljate v Sirije. Čestitam vam za rezultate, ki ste jih lahko lahko eh, dosegli in upam, da boste lahko odprli tudi izpostavo v Damasku. Kaj ti zelo pomembno je, eh, da smo tudi tam prisotni. V vaših eh, dokumentih, ki sem jih na hitro preletela, ste izpostavili tudi določen napredek, po eh, konferenci Ženeva 2. Gre za majhen napredek. Zanima me, eh, kakšno natančno je stanje glede tega vprašanja, kaj te prišlo je do izbruha, potem smo tega nekoliko zaezili, potem je spet prišlo do novega zagona, kje smo sedaj. kaj pa Sirija, kako tam eh, delujete, prepričana sem, da se ne morete svobodno gibati po eh, celotni državi. Ali sodelujete z nevladnimi organizacijami ali eh, z programom Združenega naroda, ali ste razširili svoje delovanje ali pa je vaše delovanje še zmeraj omejeno? Kako sodelujete z Ministrstvom za socialne eh, zadeve v Siriji? To je, bilo moje prvo, to je bil moj prvi sklop vprašanj, kar zadeva Južni Sudan, sem vam ravno tako pozorno eh, prisluhnila prisluhnila sem tudi vašim zadržkom glede uporabe helikopterjev za eh, zagotovitev pomoči. Seveda gre tukaj za zelo eh, drago sredstvo, ampak kaj lahko storimo? Ali imate na voljo kakršnakoli sredstva, prometna sredstva, ki bi lahko učinkovito zagotavljala pomoč. In še nekoliko bolj politično obarvano vprašanje. Res je, da je v Južnem Sudanu vprašanje, eh, vprašanje oblasti eh, zares eh, pereče. Seveda eh, pa nihče ne želi ogroziti nafte, ki je temeljni vir države. Z pomočjo humanitarne pomoči pa ne moremo še naprej podpirati tega boja za premoč v državi. Namreč tukaj gre za nekaj, kar je v izključni odgovornosti države kot takšne mislim, da smo v odboru za zunanje zadeve, ne spomnim se več natančno, uh, zastavili vprašanje glede Južnega Sudana, glede tega, kar je bilo moč uh, doseči. Ne gre za klasično vprašanje, je bil odgovor, eh, ampak eh, v tem boju za eh, premoč se mora Evropska unija umakniti. Ne moremo zgolj zagotavljati finančnih sredstev in si misliti, no, bomo že videli, kako se bo vse skupaj razvila. Torej, predvsem pa me zanima, kaj se dogaja v Siriji po tem, lahko bi skoraj da rekli, porazu druge ženevske konference. No, precej uh, je že pozno, zato mislim, da bom kar udala od besedo gospodu Sorensenu, da odgovori na vprašanje gospede Kajzer. Uh, ja, vem, da bi eh, lahko zastavili še veliko vprašanj, ampak čas nas preganja, kar zadeva Jrnuk. Eh, kot sem eh, povedal že na začetku, se z temi primeri srečujemo posamično. Gre skoraj da za uporabo vojnih instrumentov in zaradi tega imamo velike težave pri zagotavljanju humanitarne pomoči. In eh, ravno to se je zgodilo tudi v eh, Jarmuku, kajti UNRWA je imela eh, sporazum za, mislim, da 26. januarja. Takrat naj bi zagotovili pomoč, rešili posameznike, ampak eh, sedaj je to območje pod sovražnim ognjem. Mislim, da že dva dneva eh, tam se strelja in ni več eh, dostopa do tega območja. Seveda moramo nadaljevati z svojim sodelovanjem, ampak vseeno, ministrstvo za socialne zadeve z nami eh, zelo dobro sodeluje. Tam so določeni predstavniki, ki nam zadeve tudi dobro razložijo. Eh, vendar pa so tudi predstavniki obveščevalne službe in pa predstavniki vojske. In včasih se njihova mnenja nekoliko razlikujejo. Tisti, eh, ki so odgovorni za humanitarno pomoč, ne poznajo ovir na terenu samem. Te ovire pa so seveda samo umevne. Potem, ko je bila sprejeta resolucija v varnostnem svetu, so se sirske oblasti zavedle, da bo potrebno izvesti nekaj gest, vendar te geste niso zadostovale vendar eh, pa imajo eh, zelo eh, dobro strategijo, z nami se pravzaprav poigravajo. Jasno je, da je prišlo tudi do nezaupljivosti med humanitarnimi organizacijami. Rdeči križ nam je zagotovil, da si močno prizadevajo, eh, da v 90 odstotkih uspejo zagotoviti humanitarno pomoč, vendar pa da je bilo tudi že veliko smrtnih žrtev. Seveda situacija ni popolna, ampak eh, vsekakor eh, je Rdeči križ najpomembnejša organizacija, kajti na njo se opirajo tako nevladne organizacije, kakor tudi Združeni narodi kar zadeva diverzifikacijo, ja, na to se osredotočimo, razšir, osredotočamo, razširili smo eh, že paleto organizacij, ki eh, prejemajo našo podporo. Tudi retorika se je nekoliko spremenila in sedaj imam pravico, da to tudi zelo jasno povem. V preteklosti smo dejali, da potrebujemo dostop na vsak način, da lahko pri tem uporabimo vsa sredstva in tukaj gre za določen eufemizem, kajti vemo, da gre tukaj za suvereno državo in da ni upora dovoljena uporaba vseh sredstev. Mislim pa, da je sedaj sirska vlada razumela, eh, da morajo stvari sprejeti takšne, kot so. Vsekakor pa situacija še zmeraj ni zadovoljiva in uh, potrebno se je še naprej uh, prizadevati, čeprav uh, nam. Uh, zadeve otežujejo tudi nesporazumi z Rusijo na drugih področjih. Brez eh, Rusov v Siriji ne moremo praktično doseči ničesar, vendar moram reči, da je sodelovanje glede Sirije dobro, kar zadeva Južni Sudan. Eh, ja, eh, helikopterji predstavljajo gromozanski strošek. Žal mi je, da je tako, ampak če bi uporabljali samo helikopterje, bi eh, denar eh, enostavno eh, izpohtel. Torej je potrebno uporabljati druga sredstva, kot recimo tovrnjake, ki lahko pripeljejo humanitarno pomoč na določena območja, potem plovila na reki Nil, ampak v deževnem obdobju lahko uporabljamo le letala in helikopterje. No, bomo videli, koliko sredstev nam bo ostalo, kar zadeva boj eh, za oblast. Prav imate, ne gre za plemensko vojno, eh, obstajajo določene osebnosti, ki si želijo prilastiti oblast, ampak eh, ta situacija povzroča seveda tudi nasprotovanja med plemeni in sedaj obstaja spor med plemenom Dinka in plemenom Nuje zadeve ne želim olepševati, zadeve so takšne, kot eh, so in eh, prihaja do določene razdelitve glede na etnično pripadnost. Ne vem, kaj lahko storimo, da bi se eh, povrnili na prvotno situacijo. In res je, Evropska unija mora več storiti, pa tudi ZDA. Spomnim se, eh, prvič, ko sem se v Džubo, sem imel pogovor tudi z ameriško veleposlanico in dejal sem, sodelovati moramo. Eh, tisti, ki so tukaj na vladi, nikakor niso angeli, ampak po neodvisnosti je prišlo eh, do velikih pripirov in potem smo se osredotočili predvsem na eh, pozitivno, ampak eh, pozabili smo na to, da razvoj eh, uprave nikakor ni lahek. Najlepša hvala, gospod Sorensen. Hvala, da ste prišli in da ste predstavili delo, ki ga upravlja GDEHO v tej krizi. Bojim se, da se bo ta kriza še razširila, skrbi me tudi varnost tistih, ki za vas delajo. Eh, najlepša hvala. Seveda bomo pozorno sledili razvoju dogodkov. In eh, seveda je potrebno zagotoviti tudi, da ne boste žrtev eh, znižanja našega proračuna. Naj vas vse opozorim, da bo jutri potekala eh, seja eh, glede financiranja humanitarne pomoči z odborom eh, za proračun. Hvala lepa, gospod Sorensen. Sedaj pa bomo nadaljevali z glasovanjem. Ja, nous allons commencer le vote, je vous No, prosim, pripravite svoje glasovalne kartice, kajti glasovali bomo.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 Nous allons procéder à un vote essai, le vote est tout. Najprej eh, bomo preverili, če vse deluje. Glasujemo. Hvala. Tako. Bolje bo. I... Dobro, konec glasovanja. Bo? On je delis, enak imaš pa? ali kakšna naprava ne deluje. No, potem se pa presedite. Alors, le vote est tout. On réouvre le vote. Še enkrat poskusimo. Glasujemo. Dobro, sedaj je vse v redu, konec glasovanja. No, pa začnimo. To je bil zgolj test. Sedaj pa bomo glasovali o posebnem poročilu glede podpore Evropske unije v upravljanju Demokratični republiki Kongo. Najprej bomo glasovali o ustnem vprašanju svetu, nobenih predlogov spremembe, nikdo je za proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljevali bomo z vprašanjem komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ali lahko glasujemo v sklopu o naslednjih predlogih? Ne ne, ne moremo glasovati v sklopu. Torej, predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno, pet za, proti, vzdržani, sprejeta, šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno, zavrnjeno, 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o celotni resoluciji z vsemi predlogi sprememb, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In še elektronsko bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto in sicer soglasno. Odlično. Dobro. Sam glasujemo o besedilu, ki smo ga dosegli z pogajanji gre za odločitev glede Evropskega leta razvoja. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Prejeto. In še elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Soglasno sprejeto. Torej, prehajamo k priporočilu svetu o humanitarnem delovanju oboroženih nedržavnih akterjev v zaščito otrok. Gre za poročilo gospe Sargentini. Predlog smembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imamo ustni predlog spremembe 1. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem je predlog spremembe 4 brezpredmeten. Sedaj smo pri predlogu spremembe 5 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gospa predsednica, ali lahko glasujemo v sklopu? Ne. Ne, dobro, dobro. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, devet za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa deset v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto in še drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa smo pri eh, celotnem poročilu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Osnutek poročila bomo preverili še elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Soglasno sprejeto. In čestitke poročevalki. Sedaj smo pri eh, mnenju eh, Kritona Arsenisa, gre za priporočilo svetu od 69. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov. Ena za proti vzdržanje sprejeto, dva za proti vzdržanje zavrnjeno. Predlog spremembe tri v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, drugi del za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, glasovanje o celotnem mnenju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In to bomo še elektronsko preverili, glasujemo. Konec glasovanja. In poročilo je sprejeto. Ne ravno soglasno. Deset za, štirje proti. Sedaj pa gremo k poročilu gospoda Görensa in sicer o usklajenosti politik za razvoj. Ustni predlog spremembe ena za, proti vzdržani sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 je identičen, 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog A za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23 za, ne, ta je brezpredmeten. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 23 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. In še drugi del za. Drugi del. Želite preveriti prvi del? Bomo še elektronsko glasovali. Glasujemo o prvem delu predloga spremembe 23. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 24. Za, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog B. Za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 29. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 34 za, proti, ne, Si. Ah euh, d'accord, d'accord, excusez-moi, mais la liste n'est pas à jour. Mm, Dobro. Predlog spremembe 36 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Moj seznam očitno ni posodobljen. Predlog spremembe 37, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto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 Ja, ne vem, jaz nimam pravega seznama, mi zelenega nimamo, mislim, ampak eh, rahla zmeda je, zato bomo to še elektronsko preverili. Predlog smo imeli 35, elektronsko glasovanje, glasujemo. Jaz ne vem pravzaprav več, če jim glasujemo, pravi predsednica. 35? Ja. Če nimam pravilnega seznama, pač težko predsedujem glasovanju. Priglasitev glede vprašanja postopka nekoliko zmede je, predsednica. Imam postopkovno vprašanje, če dovolite. Prišlo je do zmede. Kaj se je zgodilo s predlogom spremembe številka 2, oziroma se upravičujem, 27? Oziroma 37 je bil ta sprejet ali zavrnjen? sprejeto naj torej, dobro. Torej smo pri 35. Ja. Glasujemo v predlogu spremembe 35. Konec glasovanja. Sprejeto.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 Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog spremembe zelenih. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Devetintrideset je brezpredmeten, torej predlog spremembe štirideset za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Predlog spremembe enainštirideset za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za. Želite preveriti 42? Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Zdaj, njihovo se listi. Zdaj un moment, d'accord. Il faut me montrer, parce que je n'ai pas la bonne liste. Donc, Konec glasovanja. Boste mi morali pokazati, kje smo na seznamu, ker nimam pravega sesta, seznama, pravi predsednica. Torej, to je sprejeto. 43. Za, proti, vzdržani, zavrnjena. Potem pa smo pri predlogu spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, 4 in 5 sta identična, za, proti, vzdržani, sprejeto, proti, vzdržani, sprejeto, šest za, proti, vzdržani, sprejeto, ustni predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Mogoče bi lahko sklop poglasovali o 7 in 8 in ustnem predlogu spremembe 5. Kdo je za vse te tri? Proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj bomo glasovali o tako spremenjenem osnutku poročila. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in še elektronsko glasovanje. Glasujemo. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Soglasno. No, to ni ravno najbolje potekalo, ampak smo končali. Ima kdo kakšno vprašanje po točko razno? Ne. Naša prihodna seja bo 25. marca od 9. do 12.30 in od 15. do 18.30. Sedaj pa bomo nadaljevali za našo sejo za zaprtimi vrati. Razpravljali bomo o strateškem dialogu.